Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats, please? Prosim vas, da sedete. I open this afternoon meeting of- Odpiram popoldanski del seje Rigi. Prva točka na dnevnem redu danes popoldan je izmenjava mnenj z Jakom A. Mom, ki je ministr za javno upravo. Um, in on bo govoril torej o prednostnih nalogah estonskega predsedstva. Ne bom sedaj govorila o estonskem predsedstvu, ker pričakujem, da bo minister nam poročal o tem. Želim. Um, samo opozoriti na običajno prakso. Ministr bo dobil besedo za predstavitev, potem pa bodo dobili besedo člani odbora regiji. Začeli bomo s koordinatorji, postavili bodo vprašanja in minister bo potem odgovarjal. Torej, gospod minister Ab, beseda je vaša. Hvala. spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana gospa predsednica odbora Rigi, drage kolegice in kolegi, veliko čast in veselje mi je, da vam lahko danes predstavim prednostne naloge prvega predsedovanja Estonije v svetu Evropske unije. Dovolite, da začnem s splošnimi prednostnimi nalogami predsedstva, potem pa bom omenil eh, torej, teme, ki so posebej pomembne za ta odbor. Hvala. Eh, torej, glavne teme so v skladu z agendo iz Bratislave in naše delo eh, bo temeljilo na štirih glavnih načelih. Prva prednostna naloga za Estonijo med predsedovanjem je odprta in inovativna evropska ekonomija. Evropska unija je veliko več kot samo gospodarstvo, vendar močno in inovativno gospodarstvo nam omogoča, da zagotovimo mir eh, in blaginjo. Notranji trg Evropske unije s 500 potrošniki je ena od velikih prednosti, ki nas povezuje. Podjetja so eh, bistvo um, ekonomija in lahko seveda delujejo samo, če delujejo v okolju, ki je predvidljivo, ki jih podpira in ki je enostavno. Dostop do financiranja je prav tako pomemben. In sicer je to pomembno še posebej za MSP-je, kajti pogosto se soočajo s težavami na tem področju. Druga prednostna naloga našega predsedstva je varna Evropa. Evropska unija je bila ustanovljena pred več kot 60 leti kot projekt miru. Danes so zadeve povezane z mirom, spet, torej spet prevladujejo pri naših razpravah. Nobena država sama ne more rešiti problemov, ki eh, jih je povzročila migracijska kriza. Da bi bili uspešni, moramo sodelovati. Okolje uh, varno okolje, v katerem lahko živimo, je v interesu nas vseh. Zunanje meje je treba zavarovati, da bi lahko zagotovili tako varnost, kot tudi svobodo gibanja znotraj Evropske unije. Interoperabilnost in kakovost informacijskih sistemov je v tem pogledu velikega pomena. Gospe in gospodje. Tretja prednostna naloga estonskega predsedstva je digitalna Evropa in svoboden pretok podatkov. Imamo eh, obsežen digiti, digitalni program, ki je eh, zelo pomemben za prihodnost Evrope. To je nekaj, kar je eh, res eh, pristno estonskega v našem predsedovanju. Za nas je to horizontalna materija, ki je eh, pravzaprav pomembna na vseh področjih. Svežen o digitalnem notranjem trgu je seveda pri tem glavn, glavni projekt, kajti gre predvsem za omogočanje čezmejnega poslovanja in čezmejni promet. Ugledali so bomo vse. Eh, kar bomo delali v našem predsedstvu tudi skozi digitalni spektr. Če uporabimo digitalne rešitve, eh, najdemo pametne in dobre rešitve na različnih sektorjih. In sedaj želim predstaviti četrto in zadnjo prednostno nalogo in to je trajnostna in vključujoča Evropa. Ne moremo prednostnih nalog rangirati po pomenu, vendar vključujoča in trajnostna Evropa je tako kot digitalna Evropa horizontalna tema. Um, torej, v interesu nas vseh je, da zagotovimo trajnostno in vključujočo Evropo in tudi digitalno Evropo. Torej, hotel sem vam predstaviti Eh, in podati povzetek štirih glavnih prednostnih nalog našega predsedovanja. Seveda pa vem, da eh, se boste sedaj vprašali, kaj pa z evropsko kohezijsko politiko. Upoštevati moramo naslednje. Kohezijska politika je čez sektorski katima in prispeva k doseganju mnogih evropskih ciljev. Kohezijska politika naj spodbuja gospodarsko rast v državah in regijah in zmanjšuje razlike v, razvoj, v razvoju in razen tega naj zagotovi enake možnosti. Kohezijska politika prispeva tudi k spodbujanju in razvoju um, informacijske družbe. In um, s pomočjo digitalnih tehnologij lažje izvajamo kohezijsko politiko in zagotovimo tudi vidljivosti politike. Torej, kohezijska politika je povezana z različnimi drugimi politikami. Kohezijska politika je igrala pomembno vlogo pri razvoju estonskega gospodarstva in tudi pri izvajanju strukturnih reform. Eh, podpora iz kohezijske politike je bila zelo pomembna, da smo se opomogli od um, hude finančne in gospodarske krize. Prepričan sem, da je Estonija dober primer, kako kohezijska politika skupaj z dobro gospodarsko politiko lahko vodi do uspešne konvergence. Spoštovani poslanci in poslanke. Na področju kohezijske politike imamo dve širši prednostni nalogi. Najprej želimo nadaljevati z razpravami o poenostavitvi, o učinkovitosti in o prihodnosti kohezijske politike. Naše predsedstvo nam omogoča, da govorimo o dodani vrednosti kohezijske politike. Naše predsedstvo poteka v času, ko so ko vsi gledajo v prihodnost. Že prejšnja predsedstva so začela z razpravo o prihodnosti. Mi bomo navizali na te razprave. Evropski parlament in vi prav tako razmišljate o tem. Tega se zavedamo in smo tudi odprti za vaše ideje. Komisija je že objavila eh, dokument eh, za razpravo o prihodnosti Evropske unije gre za sporočilo o pametni specializaciji, o čezmejnem sodelovanju in o najbolj oddaljenih regijah. Ti dokumenti se pripravljajo. In razen tega tudi zelo pomembno sedmo kohezijsko poročilo. Kohezijska politika se mora odzvati na izzive, s katerimi se sooča Unija, države članice in regije. Obenem pa Eh, mora biti kohezijska politika blizu državljanom. To je politika, ki se izvaja na lokalni ravni, vendar posledice tega so vse evropske. Očinkovita kohezijska politika mora slediti jasnim ciljem, mora imeti eh, smotrne, eh, eh, uporabljati smotrna sredstva brez pretirane birokracije. To je kohezijska politika, za katero si prizadevamo. To je kohezijska politika, kakršno si želijo tudi naši državljani. In želim vam prav tako povedati, da smo včeraj Ehm, torej priporočil, da so bila objavljena priporočila visoke delovne skupine na visoke delovne ravni za poenostavitev in na to smo počakali. Poenostavitev, pri poenostavitvi moramo doseči večji napredek, kajti to je v našem skupnem interesu in obstaja tudi pripravljenost držav članic komisije, da um, sodelujemo. Mislimo, da moramo razprava o, o kohezijski politiki postaviti na bolj uradno raven. Želimo razpravljati o zadevah, ki so povezane s kohezijsko politiko na svetu za splošne zadeve novembra, ki bo posvečen temi kohezijska politika. Edina tema tega sveta bo kohezijska politika. Uh, Tam bomo imeli priložnost, da um, analiziramo izvajanje in učinkovitost kohezijske politike doslej in to bomo storili z jasno vizijo prihodnosti v mislih. Septembra in oktobra načrtujemo um, organizacijo sestankov za eh, direktive eh, kohezijske politike in urbani razvoj um, um, čas za revizijo um, prvega načrta urbanega razvoja je predviden naslednji, naslednje leto. Torej, vi ste že um, obravnavali to in tudi posredovali svoje mnenje. Zahvaliti se želim Maltiškemu predsedstvu. Mislim, da smo dosegli fazo v tem procesu, ko lahko začnemo že na začetku našega predsedstva pogajanja z Evropskim parlamentom. In to je zelo obsežna pobuda. Po našem mnenju je um, izhodišče za kohezijsko politiko pozitivno in treba je povdariti še enkrat, da je ponostavitev zelo pomembna. In, eh, Sicer to kažejo tako eh, reakcije sveta, kot tudi parlamenta. In sicer reakcije na prvotni predlog komisije in zelo spodbudno je, če pomislimo na prihodnost. Z vašim sodelovanjem pričakujemo hiter napredek na tem področju. Um, spremembe so pomembne predvsem za upravičence, tako da bo implementacija kohezijske politike lažja in bolj prožna. Uh, Dodatno k tema dvima prioritetama želim povedati, da se čutimo zavizani temu, da dodeljujemo sredstva iz solidarnostnega sklada, da bi omilili posledice hudega potresa v Italiji in v svetu bomo pospešili odločanje o tem. Na koncu želim povedati, da bomo storili vse, kar je v naših močih, da <clears throat> bi Dovljanom predstavili prednosti kohezijske politike. Več kot 80 odstotkov estoncev eh, se zavida pomena podpore, podpore, ki jo dobiva iz EU. Eh, e in ta podpora pozitivno vpliva na Estonijo in na ekonomski razvoj naše države. In pri nas beležimo ekscelentne rezultate. Med drugim, torej vsi potniki, ki pridejo v Estonijo preko talinsk, talinskega letališča, si bodo lahko ogledali razstavo o dosežkih kohezijske politike. In upam, da vam bo tudi všeč ta razprava in si jo boste ogledali, ko boste prišli v Tallinn. Kohezijska politika ki zrcali evropske vrednote in je dodana vrednost je v interesu nas vseh. In sodelovanje z Evropskim parlamentom pri tem se nam zdi še kako pomembno. Hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod minister. Ja, jaz res upam, da bomo imeli priliko si ogledati razstavo na letališču v Talinu. Sedaj pa bomo začeli z vprašanji in pripombami koordinatorjev. Prvi je na vrsti gospod Van Nistelrooy, prosim. Voorzitter, dank u wel. Gospa predsednica, hvala lepa. Z velikim zanimanjem sem, sem, sem poslušal vašo predstavitev, eh, cilje ste jasno predstavili in to je nekako tudi povezano s eh, značilnostmi, ki jih povezujemo z vašo državo. Če si ogledam tekst vašega programa, potem vidim, da uh, govorite tudi o koheziji in pravzaprav um, me to navdaja z optimizmom, kaj ti tam piše v programu, da naj bi vodili kohezijsko politiko, um, ki se zavida pomena Evropske unije in regij in ki uh, se zavida tudi pomena močne kohezijske politike. Um, to je pravzaprav zelo jasno, tu ni nič šifrirano in pravzaprav smo s tem s takimi formulacijami zadovoljni. Ampak potem sem vendar kljub temu malo globlje šel v tem besedilo, uh, In zdaj ste rekli, da nas vabite, da pridemo v Talin. Ampak kje je pravzaprav meso uh, na tem programu um, dejavnosti estonskega predsedstva? Pri programu maltiškega predsedstva smo bili jasno vključeni kot parlament in moram reči, da so nas v svetu vprašali, kako, kaj si pravzaprav predstavljamo za prihodnost in to je bil korak naprej. Če sedaj vidim, kaj ste vi omenili, govorili ste o poenostavitvi dobro, eh, v bistvu je v vaših rokah, kaj se bo zgodilo s svižnem omnibus, predlogi parlamenta so takšni, da Eh, bi jih bilo brez nadaljnega možno izvesti. Ampak, kar zadeva konkretno um, politiko, mi to še ni čisto jasno. Dobili bomo sedmo kohezijsko poročilo in vprašujem se, kako boste vključili nas. Kar mi manjka je neformalen sestanek ministrov, rekli ste, da je ta politika tako pomembna in potem bi to uh, pričakovali v takem dokumentu. Uh, če je to zapisano kje drugi, se postavi vprašanje, kakšne pa so izjave z vaše strani. Ali nas boste vključili v sklepe sveta za splošne zadeve, torej želim si malo več, večjo jasnost. To bi, mm, bi eh, zagotovilo bolj pozitivno ozračje. Za nas je to še vse skupaj nekako malo nebuluzno. Potem govorili ste tudi o prioritetah v zvezi z digitalno agendo. Torej, želimo pozoriti na dejstva. Um, instrument za povezovanje Evrope. Svet naj bi 10 milijonov, ki jih je zahtevala komisija, torej svet jih je potem črtal. Eh, parlament je potem s tematsko koncentracijo ICT eh, stavil predvsem na točko dve, digitalna komponenta druge točke, to je bilo potem 30 milijard, seveda ne milijonov, tam več milijard. Parlament je torej že prestavil v višjo predstavo, ampak uh, potem se svet z nami ni strinjal. Odvisni drug od, smo drug od drugega, če želimo doseči cilje in bi si želil vaš odziv na to. Hvala. Hvala, ja, vi ste za socialiste in demokrate. Hvala. Eh, gospod minister, dobrodošli v odboru za regionalne zadeve. Nisem koordinatorka, vendar um, potrdili ste, to, kar smo zapisali pred kratkim. Pred kratkim smo sestavili, obliko, eh, smo sestavili poročilo gradniki kohezijske politike in to poročilo tudi z večino sprejeli v parlamentu. Na to se navezuje nekaj vprašanj. Veliko vprašanj ste tudi postavili v zvezi z prihodnjo kohezijsko politiko. Vendar eh, so za nas pomembne še druge prioritete. In se poenostavitev ste omenili tudi sami. Včeraj je eh, skupina na visoki ravni predstavila svoje poročilo. Dobro, da to, kar se zdi nam pomembno in tudi državljanom pomembno, tist, tistim, ki izvajajo projekte, torej da se je razumelo, kakšne so naše želje, ampak za nas je prav tako pomembno in to nas skrbi, da se mogoče vendarle ne bo zgodilo in sicer, da bi tudi v prihodnje podpirali vse regije, ne samo najrevnejše in eh, najšipkejše, temveč eh, tudi tiste, ki eh, so srednje razvite, ampak tudi dobre regije, kajti mnogo je nepredvidljivosti in to veste bolje kot jaz. Ehm, v vaši državi eh, lahko pride do situacije, eh, ki zahtivajo hitro spremimbo programov in v poročilu na lastno pobudo smo nekaj povedali tudi o tem, ki, zadebe, ki se nam zdijo pomembne, kar zadeva um, splošno digitalizacijo, o tem ste že nekaj rekli. Pomembno je, da zagotovimo um, določeno uravnoteženost v Evropski uniji. Če sem pravilno obveščena, um, so vloge pri vas že digitalne, drugot pa je to še vedno um, veliko birokratsko breme. In Kot parlament smo objavili poročilo o teh gradnikih in tam smo navedli sebine, ki se nam zdijo pomembne. Sedaj pa je čas, da se povežemo tako, da bo kohezijska politika trdna tudi v prihodnosti in da se bodo ljudje tega zavedali. Eh, o Evropi lahko povemo veliko dobrega, ampak Evro, pri Evropi se odloča na kraju samem. Ljudje morajo čutiti, kje je razlika, ali imamo to Evropsko unijo ali je nimamo. Hvala, gospod Van Miltenburg. Hvala, gospa predsednica. Hvala za vaš eh, govor, gospod minister, že včeraj. Eh, sem, mm, mi je bilo veselje vas poznati in se z vami pogovarjati. Na eh, osnovi tega vam želim postaviti tudi danes nekaj vprašanj. Evropski parlament pripisuje um, izvajanju mestne agende velik pomen, urban agenda. Sedaj pa sem dobil nek pregled nad tem, kaj je Evropska komisija razvila in kako se to lahko poveže s svetom za splošne zadeve. Um, Torej, komisija bo predložila poročilo o mestni agendi, um, tudi Estonija pri tem sodeluje. Ali boste obravnavali to temo tudi na svetu za splošne zadeve? In sicer neodvisno od prihodnosti kohezijske politike. Potem sedmo kohezijsko poročilo. Um, tu moramo videti, Eh, kako pa zgleda kohezijsko politiko doma v posamezni državi? Ali potrebujete naprimer kohezijsko politiko za izvajanje digitalne um, agende v Estoniji? Kaj se lahko Evropa od Estonije nauči? Torej ne bom rekel, da v svet gleda na Estonijo, ampak vsaj evropski svet gleda na Estonijo. Uh, Pod tem svežen omnibus eh, upravičeno ste na to upozorili in pozivam vas, da se to obravnava hitro, kajti Evropa pričakuje, da poenostavimo življenje tudi pri dostopu do evropskih sred, eh, skladov. In želim izraziti željo, da eh, bi vam to uspelo zaključiti med vašim predsedovanjem. In še zadnja politično delikatna razprava. Um, Eh, to bo seveda tudi tema v svetu, in sicer poj, pogojevanje. Imamo ekonomsko pogojevanje v Evropskem parlamentu, ampak eh, postavlja se vprašanje, ali naj ne bi vključili več pogojev, ko gre za begonsko krizo. Eh, v predlogu Omnibus vidimo, da komisija predlaga, Eh, da bi eh, torej oskrba beguncev postala področje ključnih naložb. Sprašujem vas, eh, kako to ocenjujete. To bi bilo dobro, če se tega lotite v času vašega predsedovanja. To je verjetno mm, kočljivo vprašanje, ampak pomembno je, da se razpravlja o tem, o tem. In na koncu vam želim seveda uspešno predsedovanje skupina Ajde in jaz eh, vam v celoti zaupamo. Zdaj pa za skupino GUE. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za to, da ste prišli na to izmenjavo mnen na začetku predsedovanja. In to predsedovanje bo zelo težko, eh, če upoštevamo probleme, eh, ki so na mizi in ki so pred nami. Eh, nekaj ste jih omenili, gre za migracijsko krizo, gre za Brexit, gre za varnostne probleme in ne bom eh, sedaj naštel vseh. Veliki manevri so se začeli in sicer so se začeli eh, na področju vseh politik skupnosti, o katerih se na novo razmišlja. In veliki manevri so začeli tudi, kar zadeva um, prihodni večletni finančni okvir. In ta eh, dva dosjeja sta seveda med seboj povezana. Ko govorimo o kohezijski politiki, je eh, komis Evropska komisija predlagala pet scenarijev. Od teh petih se mi zdijo štirje slabi za kohezijsko politiko in želim eh, vedeti vaše mnenje o tem vprašanju. Um, ali se vas, ali vas to skrbi, moram reči, da tu v Evropskem parlamentu eh, nas je zelo veliko, eh, ki smo zaskrbljeni glede eh, prihodnosti regionalne politike. Ne samo z ozirom na proračunska vprašanja, temveč tudi eh, glede na pomen, ki ga želimo dati prihodni kohezijski politiki, da povzamem. Želimo si ohranitev regionalne, ambiciozne regionalne politike, kar zadeva proračun, vendar regionalno politiko, ki, je, um, ki ostane regionalna politika. In uh, tako da ne bo eh, prišlo do bolj ali manj odprave kohezijske politike ali do bistvene spremembe kohezijske politike. Um, torej, eh, sprašujem vas, kako vi to ocenjujete, predvsem tudi vlogo regij. Um, tu govorimo o makroekonomskem pogojevanju, eh, Eh, potem govorimo o bonusih za določene regije, ki spoštujejo določena merila. Za nas eh, to pomeni v bistvu isto, obe stvari ste isti in mi se temu upiramo, torej upiramo se temu makroekonomskemu pogojevanju, ki eh, je v nasprotju s kohezijsko politiko in menimo, da namen kohezijske politike ni Eh, da se pridruži, da je samo eh, privesek eh, evropskemu semestru. Potem govorili ste o digitalni agendi. Res je, da je nova ekonomija znanja bistvenega pomena za Evropsko unijo in za regije. Govorimo o visoki dodani vrednosti in govorimo o inovacijah in razvoju, vendar to, kar ugotavljamo, je, da so predvsem metropole in najbolj privačne, privlačne regije tam, kjer se največ investira in ki pritegnejo um, um, sredstva. In zato sprašujem, kaj je predvideno, da bi manj razvite regije prav tako eh, imele korist od te nove ekonomije znanja, tako da ne bodo zaostajale pri tem zelo pomembnem izzivu. In na koncu se vam za, želim zahvaliti za to, da ste po, eh, opozorili na sporočilo Evropske komisije, ki bo izdano um, v času vašega predsedovanja in sicer o najbolj oddaljenih regijah. Um, v, Eh, mi smo v prejšnjem tednu izglasovali resolucijo za podporo najbolj oddaljenim regijam in upam, da bo tudi vašo, vaše predsedstvo se jasno izreklo za to, da moramo zagotoviti podporo in razvoj najbolj oddaljenih regij. Hvala lepa, gospa Vana. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod minister, najlepša hvala, da ste predstavili vaše prioritete našemu odboru in ste na voljo za vprašanja. Popolnoma se strinjam z vami, glede tega, kar ste povedali o izjemnem pomenu kohezijske politike na splošno in še posebej sloh, ko gre za pomen po eh, finančni in gospodarski krizi, od katere okrevamo. Po šestem kohezijskem poročilu ugotavljamo, da v nekaterih državah, članicah in regijah pomoč prinesla samo kohezijska politika z ustreznimi skladi. Mislim, da si zato vsi skupaj prizadevamo, vsi smo mnenja, da potrebujemo dobro in močno kohezijsko politiko za smanjševanje neenakosti med regijami v Evropi. Navisala bi se nekatera vprašanja, ki so bila že postavljena. Najprej vprašanje prihodnega volumna kohezijske politike in k večjemu finančnemu okviru. Estonsko predsedstvo bo že vodilo razpravo o oblikovanju naslednjega večjetnega finančnega okvira, kar ste omenili tudi kot tema vašega delovnega programa. Kolega Omrži je tudi omenil, da nas zelo skrbi, ko prebiramo protokol zadnjega eh, srečanja regionalnih ministrov, eh, kjer obstaja samo en scenarij za regionalnih ministrov. Eh, dobro in ustrezno kohezijsko politiko štiri od petih scenarijev eh, pa govorijo o bistvenih krčenjih v okviru kohezijske politike. Eh, zanima me, kako ocenjujete večino v svetu. Tudi kar zadeva trajanje programskega obdobja, ali bo ostalo sed, pri sedmih letih ali pa boste prišli na petletno obdobje oziroma na obdobje pet plus pet let, ker zadeva programsko obdobje, da bo to bolj prilagojeno političnemu ciklu in tudi man, bolj ustrezano mandato Evropskega parlamenta. Še eno vprašanje k omnibusu, glede tega bodo jeseni potekala pogajanja v trialogu tukaj zelo negativno no, stališče glede možnosti, da bi sredstva iz kohezijske politike in strukturnih skladov neomejeno prenašali na finančne instrumente, naprimer EFSI, zato kar menimo, da EFSI sledi drugačnim ciljem kot so kohezijsko politični cilji in da bi to pomenilo, da bi to pomenilo, Eh, slabitev oziroma od, skoraj odpravo kohezijske politike, ker gre za neomejen prenos eh, sredstev. Uh, Tudi glede tega me zanima vaše mnenje oziroma vaše mnenje tudi o razpravi, ki poteka v svetu. Eh, pridružil bi se tudi kolego Van Miltenborgu glede urbane agende. 26. novembra bo potekal mestni forum, forum eh, mest. Zanima me, ali je že mogoče sklepati, kdaj bodo pripravljeni sklepi sveta glede tega. Hvala lepa, gospa Demato. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Hvala lepa tudi predstavniku eh, vlade za prisotnost tukaj. 27 strani ste pripravili in kohezijska politika je omenjena le nekajkrat na strani 10. Eh, videli smo eh, podobne programe tudi v primeru drugih predsedstev, torej ne želimo posebej izpostaviti Estonije. Ampak želimo omeniti, eh, da je eh, ključna eh, politika po letu 2020. Potekajo priprave na spostavitev urada Evropskega javnega tožilca. Ta urad bi bil zelo koristen predvsem zaradi številnih goljofivih dejanj, ki ogrožajo evropske državljane kot tudi evropsko politiko kot takšno. Kot je zapisano v dokumentu, bi morala komisija v drugi polovici leta 2017 objaviti umestno poročilo o temeljnih finančnih programih med drugim na temo kohezijske politike in pa skupne kmetijske politike. Razmisliti bo e, treba, ali bi ta svežen e, objavila v, dru, v prvi polovici leta 2018, kot je zahteval parlament, ali pa v drugi polovici leta 2018, kar je nažalost bolj verjetno. Eh, glede na predstavitev komisarjev eh, Oettingerja in pa Kreco pretekli teden. Eh, ni lahko tudi predvidevati, kako bo izgledal proračun po brexitu. Zaradi tega je potrebno pričeti s pogajanjem čim prej, zaradi tega, da bi uspodbudili ustrezno razpravo še pred koncem zakonodajnega obdobja. Najlepša hvala. Imam še nekaj prošen za besedo, zato bomo nadaljevali z naslednjimi govorci. Gospa Andersen je naslednjo. Hvala lepa. In se opravičujem, ker sem prišla nekoliko prepozno, bila sem zadržana na pogovarjal sem se z svetom stanega predstavništva, ki se ukvarja z Brexitom in tudi z predstavniki pravosodja. In omenjena je bila poenostavitev dostopa do kohezijskih eh, skladov, strukturnih eh, skladov. To bi nas eh, zelo zanimalo, če bomo prišli tako daleč. Želela pa sem vas nekaj vprašala glede Brexita glede na vaše izkušnje, tako kot je Irska, je Estonija majhna eh, država, ki je imela veliko od evropskih sredstev. V, sami smo dobili 3,5 milijard eh, evrov iz skladov v tej tranši, smo tudi neto prejemniki evropskih sredstev. Brexit tukaj pomeni veliko tveganje glede na napredek, ki je bil dosežen na severu med vašim predsedovanjem. Se boste morali ukvarjati tudi z zadevami povezani z Brexitom. Vaše predsedovanje mogoče ne bo tako dolgo kot eh, druga zaradi poletnega odmora. Mišel Barnier in eh, drugi pa nadaljujejo z pogajanji z britansko vlado, kar eh, Želim povedati, pozdravljamo, da svet, kot tudi Evropski parlament eh, v razpravi o pogajanjih o Brexi tu namerava ohraniti eh, vse dogovore eh, velikonočnega sporazuma glede meje z med obima irskima. Irska je edino mesto, ki dobiva sredstva za ohranjanje miru, kar je močno pomagalo eh, naši državi pri zagotavljanju sprave in eh, miru. In vse to je pod vprašanjem zaradi Brexita. Eh, želimo si, da Severna Irska ostane znotraj Evropske unije, če se to ne bo zgodilo. Si želimo dobre rešitve, ki so pregolene pri potrebam Severne Irske vendar pa se je treba držati velikonočnega sporazuma in eh, vseh njegovih eh, določil, kar zadeva kohezijsko financiranje in eh, smo zelo zadovoljni možnosti, ki jih je pomenilo evropsko financiranje tudi za ohranjanje miru na Severnem Irskem. Hvala lepa. In še zadnji govornik v imenu odbora regi, gospod Rupe. Hvala lepa, gospa predsednica. Čestitam kolegom iz eh, Estonije za prevzem predsedovanja. Zastavili ste si zelo ambiciozen program predsedovanja, ki pokriva različne elemente evropske politike. Upamo, da bomo skupaj z vami uspešno izpolnili vaš eh, delovni načrt. Zelo pomembno je, da ko kohezijsko politiko strezno izvajamo tako pri nas doma, kot tudi v drugih državah, članicah, ki prejemajo sredstva za izvajanje projektov. Vse te države so zaskrbljene zaradi prihodnosti kohezijske politike. V parlamentu smo že začeli z razpravo na to temo, tudi danes smo že razpravljali o tem. Zdaj, Estonija prevzema predsedovanje in marsikaj eh, bo odvisno od tega, kako boste obravnavali to tematiko, kako se je boste lotili. Od tega bo tudi odvisno, kakšna bo Evropa v prihodnosti. Ali se bodo državljani revnejših držav selili v bogatejše, ali pa ostali v svojih eh, državah eh, in se iz manjših naselij selili v večja naselja. Vse je odvisno od tega, kako bo oblikovana in izvajanja kohezijska politika, kot tudi regionalna politika. Načelo enake pravice za vse je zelo pomembno bi me pa zanimalo nekaj več o tem, kako želite kohezijsko politiko približati državljanom. V eh, državah članicah, kjer eh, regionalna razdelitev ni tako izrazita. Nekatere regije dobivajo večji del eh, financiranja iz, iz kohezijskega sklada, manjše, šipkejše regije pa niso sposobne eh, črpati sredstev iz kohezijskega sklada. Kako na to gledate vi? Kako naj bi porazdelili kohezijska sredstva, da bi mm, prišla direktno v regijo, ki potrebuje pomoč, ne pa da se stekajo eh, drugom? Hvala lepa. To so bila vprašanja članov odbora regi. Gospod minister, beseda je zdaj spet vaša. Excuse me. Et, eh, ma väga tänan eh, kõigi küsimuste eest. Tegelikult eh, juba nendest... Hvala lepa za vsa vaša vprašanja. Vprašanja so se nanašala na praktično vse teme, s katerimi se bo kvalilo estonsko predsedstvo. Gre za teme, ki so zanimive eh, tudi za države članice, kot tudi komisijo. Omenjali ste praktično vse teme, s katerimi bi se morali kvanjati v bližnji prihodnosti. Če gremo bolj v podrobnosti, ena od tem, ki ste jo omenjali, koordinatorji, je vprašanje, kako bodo eh, poslanci vključeni eh, v razpravo o prihodnosti kohezijske politike in kakšna bo časovnica za te razprave, eh, katere razprave bodo potekali kdaj. Kot že omenjeno, načrtujemo razprave, v skupini za prihodnost kohezijske politike. Imeli bomo dve delovni skupini. Ena horizontalna tema je prihodnost kohezijske politike. Omenili ste tudi poročilo Evropskega parlamenta. Prav gotovo bomo vaše izjave prebrali in upoštevali. Na svetu za splošne zadeve bomo razpravljali o kohezijski politiki in njeni prihodnosti v mesecu novembru. Seveda je ta časovnica nekoliko problematična. Kot veste, naj bi bil eh, sedmi kohezi, sedmo kohezijsko poročilo objavljeno v septembru. Kaj to pomeni za koordinacijsko delo. Če želimo sprejeti neke sklepe v svetu, moramo začeti z delom eh, in pripraviti okvirne sklepe eh, v mesecu novembru. In to ni tema za naslednji svet, bo pa eh, na programu razprava o tem. Če pa bo poročilo sprejeto, sedmo kohezijsko poročilo že sprejeto pred svetom. Potem bi lahko prišli do določenih sklepov. Kakšni pa bodo sklepi? Bomo videli, morda bomo pripravili sklepe na lastno pobudo in potem bomo videli, eh, kakšen bo izid eh, kohezijskega poročila. Vprašanje je tudi, kako bolj vključiti Evropski parlament. Eh, Tukaj smo slišali predloge, ki jih bomo vsekakor upoštevali. Lahko bi imeli eh, delovno skupino direktorjev, mogoče eh, bi lahko pri tem sodelovali tudi člani odbora regi. Na vsak način bomo to možnost proučili. Še nekaj, kar ste eh, si omenjali, je Kako pomembno je, da se Estonija ukvarja s kohezijsko politiko pri svojem predsedovanju. Kot sem povedal v uvodni predstavitvi, je ta tema za nas izjemno pomembna. Kar zadeva naslednji večletni finančni okvir in implikacije Brexita na eh, prihodni proračun, kot se zavedate, bodo proračun verjetno predlagan v naslednjem letu. To nam ne bo preprečilo eh, priprave predlogov eh, glede načelnih vprašanj prihodnosti kohezijske politike, pri čemer bomo upoštevali mnenja vseh eh, deležnikov. Torej, so to naši nameni, kar zadeva omnibus uredbo. z razpravami začeli septembra. Trialogi že potekajo na področju kmetijstva. Namen omnibusa je za nas da zagotovimo začetek izvajanja od 1. januarja naprej. To je pomembno tudi za to finančno obdobje. Ker zadeva vprašanje poenostavitve, Imamo delovno skupino na visoki ravni, ki je upravila odlično delo in tudi objavila rezultate svojega dela. Razprave, ki bodo potekale v delovnih skupinah in v eh, svetu, bodo izkoristili ta priporočila. Mm, osebno se bom srečal z eh, gospodom Simom Kalasom, bivšim eh, komisarjem in eh, ministerskim predsednikom Estonije, poznam ga tudi osebno. Druga vprašanja, ki ste jih eh, postavljali, nekaj jih je bilo glede tega, ali kako zagotoviti podporo kohezijske politike za vse eh, regije in ali kohezijska politika bolj podpira eh, revne regije kot eh, bogatejše. To so vprašanja, ki jih upoštevamo že pri makroekonomski pogojevanju. Nimamo nekega enotnega, enega odgovora na to, ampak potrebujemo ustrezno razpravo in ocene. Na prvi pogled pri določenih zadevah ne bomo dosegli soglasja. Dejstvo je, da so določene teme, kot je makroekonomsko pogojevanje, kjer eh, nismo enakega mnenja tudi v tej eh, dvorani. So pa to teme, v katerih je treba razpravljati in najti nek eh, skupni jezik. Še ena tema, ki ste jo načeli, je urbani razvoj, razvoj mest. Tudi o tem smo razpravljali včeraj. To bo tudi informativna točka na svetu za splošne zadeve. Ta namen bo tudi pripravljeno sporočilo, ki bo predmet razprave na svetu za splošne zadeve, vendar pa ne morem natančno odgovoriti, na, vpraša, na to vprašanje, kako bo to potekalo. Potem pa digitalizacija. Digitalizacija je naša tema. Ena od prioritet eh, estonskega predsedovanja, ki se vleče skozi eh, vse prioritete eh, estonskega predsedstva. Za primer lahko povem, da Pri vseh aktivnosti pri vlaganju eh, zahtevkov za eh, financiranje, kot tudi nadzor postopka in poročanje, je eh, potekalo elektronsko, izključno elektronsko. Ničesar se ne vlaga več na papirju ali v kakšni drugi obliki. Tega se sicer nimam s seboj, ampak obstaja digitalna kartica, s katero upravljamo vse v Estoniji. Podpišujemo dokumente, upravljamo vse posle z javno upravo, vse skupaj se počne elektronsko. To digitalno kartico uporabljamo tudi pri splitnem bančništvu. Imamo tudi posebno identifikacijsko eh, kartico, ki nam omogoča, da podpisovanje, komunikacijo z javno upravo. Vsi projekti, ki jih spostavlja eh, Evropska unija eh, in vse vrošnje eh, vloge, ki se vlagajo, se delajo po elektronski obliki. Dokler ne bomo našli nekih skupnih e-rešitev Evropske unije, ki jih bodo lahko uporabljali vsi evropski državljani za poslovanje z javno upravo in evropskimi institucijami, bomo težko napredovali z inovacijami in to je nekaj, kar želi Estonija razvijati. V komisiji se gospod Ancip ukvarja za digitalizacijo in je zelo podkovan na tem področju, zato upam, da bo eh, tudi naše sodelovanje zelo uspešno. Ne vem, kakšno bo financiranje z novim finančnim okvirom. Danes tega ne morem povedati. Nismo pa zato, da bi se financiranje kohezijske politike zmanjšalo. To je naše jasno stališče in to stališče bomo tudi zastopali pri eh, razpravah o večletnem finančnem okviru kar se dela pet scenarijev o bele knjige. Tukaj ne bi bil tako pesimističen. V različnih eh, diskusijskih eh, dokumentih, ki jih je pripravila komisija, je bila kohezijska politika izredno omenjena kot eh, pomembna. Zato upam, da ne bomo sprejemali nobenega od negativnih scenarijev. Zato si moramo tudi vsi prizadevati in zato si bo prizadevalo tudi estonsko predsedstvo. Lahko potrdim, da bo estonsko eh, predsedstvo predsedstvo poskrbelo eh, za prihodnost kohezijske politike. Kaj pa zadeva vprašanja povezana z Brexitom? Eh, na to je težko odgovarjati, ker smo mm, sredi pogajan. Danes vam ne morem dati jasni odgovor, jasnih odgovorov. Pripričan sem, da nas bodo pogajanja Eh, pripeljala eh, do tega, da bodo državljani, evropski državljani ali državljani eh, Severne Irske obdržali pravice. Upajmo, da ne bodo izgubili tega, kar eh, imajo. Ne morem pa predicirati rezultatov pogajanj. Želeli bi si ohraniti enotnost Evropske unije, vsekakor pa moramo slediti temu, razvoju in eh, ravnati konstruktivno. Kot predsedstvo si bomo prezadevali to tudi storiti. Pametna specializacija. To je nekaj, o čemer bo komisija pripravila osredno sporočilo. Mislim, da naslednji teden ali danes, nisem prepričan kdaj, ampak ko bo sporočilo pripravljeno, bomo eh, počakali na sklepe komisije in potem bomo nadaljevali z razpravami. Se upravičujem, če nisem eh, odgovoril na vsa vprašanja, bom pa poskušal eh, to nadoknaditi v naslednjem krogu. Hvala lepa, gospod minister. Mislim, da so vsi dobili odgovore na svoje vprašanja. Gospod Vanisaroj, vi imate pripombo? S kolegom sem se tukaj pogovarjal in kot razumem, bo predsedstvo vključilo parlamentarce in da bomo dobili vabilo na sestanek. Prosim, da to konkretno poveste, ta linija je sicer čudovita, ampak Omenjali ste svet za splošne zadeve in potem delno skupino direktorjev. Omenjali ste kovizijsko poročilo. Pri vseh teh zadevah bi parlament moral biti prisoten. Upam, da sem vas prav razumel, da nas boste povabili. Hvala lepa, hvala lepa za to pripombo. Želi minister na to odgovoriti. Vsem ljubila. Ja, hvala za to vprašanje. Naj eh, zadevo konkretiziram. Gre za zelo pomembno vprašanje. Včeraj, ko sem se srečal z nekaj kolegi, sem slišal, da bi mnogi poslanci Evropskega parlamenta dobili vabilo na te sestanke, ker gre za pomembno zadevo in eh, želijo sodelovati na svetu za splošne zadeve. če govorimo o sedmem kohezijskem poročilu. Ne bo mogoče sprijeti nobenih eh, formalnih sklepov sveta do eh, sveta za splošne zadeve. Ko bomo imeli sklepe, ko bo potekala razprava v eh, svetu, bi lahko sam kot predstavnik predsedstva pripravil sestanek z vami. Mm. O tem še nisem povedal nikomor, niti predsedniku, vendar pa obstaja možnost, da se srečam z vašim odborom in eh, razpravljamo o teh eh, predlogih. To je ena možnost za sodelovanje. Hvala lepa, vsekakor bomo ostali v stikih z estonskim predsedstvom. Možnosti imamo tudi zaradi trialogov in naših drugih obveznosti, ki nam omogočajo tesno sodelovanje z ministrom in predsedstvom. Eh, predsedstvom na splošno. Hvala lepa, gospod minister, hvala lepa za vašo predstavitev, hvala lepa tudi za vaše odgovore. Eh, hvala za odkrit način, eh, kako ste se z nami pogovarjali. Hvala tudi za to, da ste nam povedali eh, zadeve, o katerih se še niste pogovorili z drugimi. Upam, da bomo dobro sodelovali z estonskim predsedstvom in se veselimo nadaljnega sodelovanja. Nadaljujemo z našim dnevnim redom. Naslednja točka je prva izmenjava mnen o mnenju našega odbora, ki ga pripravlja gospod Hetman. Mnenje je povezano z mnenjem evropskimi solidarnostnimi enotami. Ne bom ponavlja celotne zgodovine, tega, kaj se je dogajalo, odgovora eh, gospoda Junkerja naprej, eh, sporočila komisije. Eh, gospod Hetman bo verjetno predstavil vse skupaj. O tem bomo torej razpravljali, nekoliko se upravičujem zaradi hruba v dvorani, ampak vam predajem besedo. Hvala lepa. Hvala lepa. Ktora, ješli spotika še za. To je potrebna pobuda. Upam, da bo sprejeta z zanimanjem in da bo omogočila vključitev 100 eh, tisoče mladih. To bi lahko predstavljalo dodano vrednost, zato sem z veseljem sprejel Eh, napoved eh, predsednika Junkerja v zvezi z eh, tem instrumentom. Rad bi se zahvalil Evropski komisiji, ker je v tako kratkem času dosegla, da bodo lahko prvi prostovoljci že sodelovali v tem projektu. Če tudi je to povezano z drugimi programi, ampak eh, projekt je bil pripravljen izjemno hitro in to eh, je edinstven primer. Eh, imamo pa tudi že predlog za pravni okvir teh solidarnostnih enot. Torej, mislim, da je to odličen projekt in nihče najbrž nima dvomov v zvezi s tem, kako zelo pomembno kako zelo pomembna je solidarnost za dobro delovanje družbe. Pomembni sta tako solidarnost, kako tudi empatija in eh, pri tem prostovoljstvo seveda igra pomembno vlogo. Evropska komisija je podala tudi ločeno pobudo na osnovi eh, programov, eh, ki smo jih izvedli doslej. Mislim, da bi lahko rezultati bili boljši in. Eh, sedaj se bomo eh, v okviru tega programa bolj osredotočili na solidarnost. Predlog eh, Evropske komisije je povezan tudi z programom Interreg. Programe sicer moramo združevati, hkrati pa je potrebno ohraniti avtonomnost tega programa, kajti Eh, ne gre zgolj eh, za eh, prostovoljstvo, ampak tudi za pripravništva, predvsem pa za solidarnost. Paziti moramo na to, da za temi prostovoljci ne bodo nadomeščali tistih, ki bi jih pravzaprav morali najeti, torej delavcev. Eh, to je eh, ena točka, ki sem jo želel eh, na katero sem želel opozoriti. Druga točka pa so pripravništva. 80 odstotkov lahko predstavlja prostovoljstvo, 20 odstotkov pa zaposlitev. Mislim, da bi morali te odstotke spremeniti in da bi morali pripravništvom in pa zaposlitvam uh, dati uh, več prostora. Poleg eh, teh točk pa bom uložil tudi nekaj predlogov sprememb na predlog komisije, uh, Eh, želim eh, sodelovati z vsemi kolegi eh, tega odbora, kaj ti predlogi se bodo nanašali in predvsem na regionalne vidike. Mislim, da bomo skupaj lahko pripravili odlično poročilo oziroma mnenje. Seznam poročalcev v senci še ni uh, dokončen, vsaj ne v mojih dokumentih je. Torej, kdo želi besedo, izvolite. Hvala lepa. No, moji dokumenti pravijo, da sem poročevalec v senci, tako da se bom posvetil poročilu oziroma mnenju eh, Hetman. No, kot v talnem finšče ni tako preprosta za vse jezik, ki se ga je težko naučiti, ampak ker sem ga, se ga že naučil, ga bom tudi govoril. Nekaj torej k solidarnostnim enotam. To je odlična zamisel. Za spodbujanje solidarnosti in eh, kohezije, kar so ustanovna načela Evropske unije. To spostavlja eh, pravno podlago za evropske solidarnostne enote, ki omogočajo mladim sodelovati pri solidarnostnih aktivnostih. S tem bodo tudi izboljšali svoje eh, spretnosti. Eh, to so lahko prostovoljne dejavnosti, lahko gre za zaposlitev ali Izvajanje nalog eh, strani mladih eh, je pomembno za nje tudi, da se udeležijo to vrstnih aktivnostih. Prinaša pa tudi možnost za usposabljanje oziroma izobraževanje mladih. In to preka enega samega spletnega portala, kar je izjemno pomembno. Imam pa nekaj vprašanj. Mogoče eh, je poročevalcu to že jasno. Eh, bi pa se želil tudi odgovore komisije eh, na ta vprašanja. Kakšen je pričakovanje učinek solidarnostnih enot pri financiranju programa Erasmus Plus? Kako bo to med seboj povezano? Kako bomo zagotovili, da z temi enotami ne bomo spostavljali neke rezerve poceni delovne sile. Kaj bo torej z programu Erasmus Plus in kakšna je povezava z Evropsko prostovoljno službo oziroma s tem programom? Bo Evropski program prostovoljstva ostal na sedanje ravni? se že ta ponuja možnost prostovoljnega dela ali v praksi. Eh, to pomeni, da bo eh, tale evropski prostovoljni eh, program nehal obstajati in ali bomo pričakovali, da bodo nacionalne enote prevzele izobraževalni del vsega, Pri tem je treba upoštevati, odkot prihajajo ljudje, ki bodo delali v teh enotah, kakšno njihovo izobrazbeno ozadje, ali bodo nacionalne enote potem poskrbeli za njihovo ustrezno usposabljanje za delo v posamezni državi. To je bila moja vprašanja. Taka vprašanja si sam eh, postavljam, saj še ne poznam odgovorov. Eh, Pripričan sem, da lahko skupaj z gospodom eh, Hetmanom vprašanjem, Eh, sestavimo dobro poročilo in da bomo naše odgovore na izzive in na vprašanja, ki so še vedno odprta. In toliko bi bilo, eh, to bi bilo vse z moje strani v vlogi poročevalca v senci. Hvala lepa, gospa Vana in naslednja. Eh, hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospodu Hitmanu za uvod v to temo. Opravičiti se moram, tjeri Rajnke, ki je poročevalka v senci, danes ni tukaj, zato bom spregovorila v njenem imenu. Zeleni pozdravljajo Evropsko solidarnostno enote kot možnost za mlade, da sodelujejo pri prostovoljnem delu. Veseli nas, da je komisija pripravljena vlagati sveži denar v te enote. Se pa sprašujem, odkot bo prišel denar. E, katastrofalna napaka bi bila, če bi denar jemali iz drugih programov, kot je Erasmus, e, ali e, Evropski Eh, strukturni in investicijski skladi ali kohezijski sklad. Treba je pa financirati to. Eh, čeprav nam je všeč eh, delo teh enot, pa nas zanimajo povezave z evropskim prostovoljstvom. To ne sme biti ogroženo, hkrati pa ne sme prihajati do prekrivanja delovanja obeh služb. Tukaj ni jasne razdelitve med prostovoljstvom in poklicnim delo, moramo najti možnosti za zaposlovanje mladih, tega ne moremo doseči z temi solidarnimi enotami. Potrebujemo pa tudi programe za lokalne skupnosti, ki morajo biti v središču interesa sploh za ranjive skupine. Moramo zagotoviti tudi eh, vključujočost, eh, tako da ne bo to prostovoljno delo rezervirano za izbrance. Hvala. Gospoda Mato. Najlepša hvala. Evropske solidarnostne note so zares zelo pomembna tema, predvsem zaradi eh, številnih naravnih nesreč v tem letu. E, imajo pomemben simboličen pomen, hkrati pa predstavljajo tudi dodano vrednost. Osnotek eh, mnenja kolega, pa mi omogoča, da podam eh, nekaj predlogov. Predsednik Juncker je leta 2016 pri govoru o stanju v Uniji dejal, da bi naj Evropske solidarnostne note dale mladim možnost, da sodelujejo pri eh, solidarnih eh, dejavnostih povsod v Evropi. To ne bo koristilo le mladim, ampak tudi nacionalnim. Uh, organom in pa nevladnim organizacijam pri soočanju z različnimi krizami. Strinjam se z duhom tega projekta, vendar pa mislim, da eh, so pomembne tudi nekatere navedbe Evropskega parlamenta. Evropska eh, komisija mora jasno razlikovati med dejavnostmi prostovoljstva in pa uh, med eh, zaposlitvijo, uh, tako da bo ta ločnica jasna. Potrebno je poskrbeti tudi za ustrezno delovno okolje okolje glede eh, na delo, ki naj bi ga uporabljali pripadniki teh solidarnostnih enot. Zaskrbljena sem zaradi namena Evropske komisije, da naj bi eh, ta program se na začetku vključila v že obstoječe programe, še prav posebej programe na področju izobraževanja in kulture, kot recimo Erasmus plus eh, ali pa program za jamstvo za zaposlovanje mladih eh, in eh, tako naprej. To je pobuda, ki temeli na solidarnosti. Zaradi tega mora Evropska komisija jasno predstaviti eh, tudi finančno določila, ki bodo omogočila učinkovito delovanje te solidarnostne enote. Gospa Smolková beseda je vaša. Pekne v krátkosti aj niekto, aby vystúpil aj za socialistov, keďže nemáme tu... Hvala lepa. Jaz eh, bom spregovorila v imenu socialistov, kar danes eh, tukaj nimamo poročevalca v eh, senci. Zelo me veseli, da obravnavamo te evropske solidarnostne enote. Evropske solidarnostne enote predstavljajo nekaj dobrega, nekaj pozitivnega tisti, ki delajo na tem projok, projektu, menijo, da bo to prispevalo k razvoju in da bo zmanjšalo razlike med regijami. Imam nekaj vprašanj in eh, pripravili bomo eh, tudi predloge sprememb. Evropska eh, solidarnostna enote morajo imeti jasna pravila, sicer bo ta dokument nejasen. Zaskrbljena sem, eh, ker je eh, ta projekt namenjen le mladim študentom ali pa eh, tistim, ki so že bili zaposleni ali bo tukaj kakšna starostna omejitev. Eh, kaj pa, če bi eh, kdo drug rad sodeloval, eh, ali lahko? In zanima me tudi, kakšne dejavnosti bodo potekale, izobraževalne dejavnosti, ad hoc dejavnosti, kako bo vse skupaj izgledalo. Rada bi slišala odgovore na ta vprašanja, na vsak način pa podpiramo to pobudo. Gospa Mišelj. Ja, najlepša hvala. Mi menimo, da ta projekt eh, predstavlja zelo zanimivo pobudo, ukvarja se z eh, posem eh, pravilnim problemom, kljub temu pa se zastavljajo še nekatera vprašanja. Recimo, kako naj eh, bi razlikovali med eh, to Evropsko solidarnostno enoto in pa Evropskim programom za prostovoljstvo. Poleg eh, tega je povdarek na prostovoljnih dejavnostih, potem pa so tukaj še pripravništva in pa razvoj delovnih mest. Ne vem, ali lahko ta uh, kombinacija zares deluje znotraj enega samega programa. S, ne vem, mm, seveda ne moremo biti proti temu, da mm, Evropska unija eh, sprejema takšne načrte, ampak eh, ne vem, kako bomo natančno odločili, kaj je solidarnostni projekt in kaj pripravništvo. Potem pa se mi zastavlja tudi vprašanje, eh, zakaj eh, naj bi bila udeležba eh, omejena na 12 mesecev. Vse bi radi mladim dali stabilna delovna mesta. In potem se seveda postavlja tudi vprašanje v zvezi z finančno podporo gre za osem različnih programov in podobno kot zeleni. Eh, z tudi mi sprašujemo, kako naj bi izgledalo konkretno financiranje. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy, beseda je vaša. Hvala lepa. Ja, moramo uh, razmišljati tudi o uh, dopolnilnih dejavnostih poleg tega programa, česa nam še manjka v uh, Evropi. Še prav posebej v uh, primeru naravnih uh, nesreč in uh, tako naprej. Kdaj bi potrebovali sodelovanje teh solidarnostnih enot? Torej, kako naj bi vse skupaj eh, potekalo? Projekti naj bi se pričeli izvajati, potem pa naj bi dobili povratne informacije, regije eh, naj eh, bi eh, našle mlade eh, ali pa nekoliko manj mlade udeležence in tako naprej. Torej, vse skupaj meni povsem jasno. Mladi imajo tudi svoje eh, izkušnje. Eh, kaj se bodo iz tega naučili? Eh, kako bodo državljani gledali na to? Torej, moto je nekako sodeluj. To torej ni le način za zaposlitev, s tem eh, morajo biti povezani tudi drugi dejavniki. Poleg tega je eh, potrebno bolje izpostaviti eh, tudi eh, regionalni vidik in pa pomembno vlogo odbora regij. Če boste sodelovali, tako bi lahko obljubili tem mladim, vam bomo pomagali tudi kasneje. Torej, eh, podpiramo vas nekaj v tem smislu. Sicer bo nekaj let minilo in eh, šlo bo zgolj za eh, neuspev eh, poskus in potem bomo spet začeli eh, z nekim novim projektom. Torej, v odboru za regionalno politiko eh, se zares sprašujem, Kako natančno oblikovati te dejavnosti? Ampak, če eh, bomo to eh, storili, Potem uh, moramo pri tem upoštevati mlade. Napisal sem knjigo z naslovom uh, Naj zvezde zažarijo. Pustimo torej mladim, da zažarijo. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Z nami so tudi predstavniki Evropske komisije iz dveh direktoratov, generalnih direktoratov. Kdo bo začel? No one, no wishes. Skin? Okay. Good afternoon to everybody. Mr. Robert Franz, yes. Okay. Yeah. Good afternoon to everybody. My name is uh, Robert. Dobrodan vsem. Zaposlan sem v Generalni direkciji eh, za izobraževanje mlade, šport in kulturo in odgovorni eh, smo eh, za izvajanje načrta evropskih solidarnostnih enot prisluhnil sem eh, vprašanjem, nekatera vprašanja eh, so se ponavljala in jih tudi sicer pogosto slišimo. Najprej bi se vam eh, rad zahvalil za prijazne besede, ki podpirajo sam načrt evropskih solidarnostnih enot. Na ta način eh, Eh, lahko državljani prispevajo k solidarnosti eh, in pa razvoju v Evropi. Številni poslanci eh, so zastavili vprašanja v zvezi z učinkom programa Erasmus. Najbrž veste, da že več kot 20 let imamo Evropsko enoto za prostovoljstvo in z tem novim projektom prenašamo dejavnosti, ki so bile eh, vzpostavljene na ravni držav članic na te solidarnostne enote in s tem, na to solidarnostno enoto in s tem eh, prenašamo tudi finančna sredstva. Vendar pa ne gre eh, zgolj za nov naziv, gre tudi za dopolnilo Eh, dodajamo namreč eh, nov vodik eh, prostovoljstvu. Tukaj ne gre za, zgolj za čezmejne dejavnosti, ampak tudi za uh, dejavnosti uh, znotraj uh, države. Ko smo podali predlog, je bilo zelo jasno, da moramo upoštevati dva vidika izvajanja, namreč kakovost torej eh, nikar ne eh, poslabšajmo kakovost eh, v, eh, prim, v primerjavi z eh, Evropskim programom za prostovoljstvo eh, in eh, drugič eh, poskusimo poskrbeti za jasno razliko med prostovoljstvom in pa zaposlitvijo. Po drugi strani pa želimo vključujoč program, torej smo predlagali nekaj novih. Eh, dejavnosti, ki so kratkoročne, tako da bodo uh, mladi lahko sodelovali v skupinah. Eh, mladi, eh, predvsem iz zapostavljenih delov družbe, radi sodelujejo v skupinah, potem pa so tukaj solidarnostni projekti, ki predstavljajo prostovoljstvo uh, za uh, zgolj omejen uh, delovni čas, uh, torej tako, lahko, uh, tako se lahko mladi udestujejo zgolj v svojem prostem času. In to uh, predstavlja novo pobudo uh, za uh, vključujoč program. struktura eh, te solidarnostne enote je podobna oziroma je enaka kot eh, struktura programa Erasmus. Vse skupaj poteka preko nacionalnih agencij, ki so vzpostavljene v državah članicah. To zagotavlja zelo uh, tesen pristop uh, k izvajanju uh, tega uh, projekta, kar se je izkazalo tudi pri uh, programu Erasmus plus nacionalne agencije, ki so uh, odgovorne za Evropski program za prostovoljstvo, bi morali biti odgovorne uh, za celotno izvajanje novega programa, tudi za, uh, za poslovanje trenutno imamo 33 tisoč registriranih mladih, ki so pripravljeni sodelovati eh, v eh, programih eh, izobraževanja oziroma usposobljanja in 86 odstotkov jih je dejalo, da želijo eh, delo na enem ali drugem področju, kar je zelo eh, zanimivo, kar ti to pomeni, da mlade zanimata oba vidika solidarnosti. Seveda registracija teh mladih zagotavlja tudi možnost, da sodelujemo z njimi ne zgolj, ko uh, izvajajo dejavnosti, ampak tudi kasneje. Eh, podporo jim lahko nudimo tudi po zaključku eh, programa. Tudi spretnosti, ki so jih pridobili tekom programa, so lahko koristne kasneje. Kar pa zadeva proračun, govoril sem že o tem, da so bile dejavnosti eh, programa za prostovoljstvo predstavljene eh, v ta novi projekt. Eh, gre za približno 192 milijonov. Še zmeraj ostaje nekaj sredstev v programu Erasmus za prostovoljske dejavnosti, eh, ki ne spadajo v obseg eh, Evropske solidarnostne enote, torej oba programa podpirata eh, prostovoljne dejavnosti in pri izvajanju moramo povezati oba vidika. Postopki morajo biti usklajeni. tako da ne bomo imeli poceni prostovoljstva na eni strani in dragega prostovoljstva na drugi strani. Mislim, da potrebujemo usklajen pristop. Uh, Enako pa velja tudi za organizacijo. Nekdo je omenil pomen lokalnih skupnosti. Povezava eh, z tem, kar se dogaja na lokalni ravni. v splošnih eh, ciljih programa smo videli, da se ne, ne osredotočamo eh, zgolj na mlade, ampak tudi na potrebe skupnosti. Torej, Že sedaj želimo povezati dejavnosti mladih z tem, kar se dogaja v njihovi okolici. Eh, in z uh, tem projektom Evropske solidarnostne note bi bili radi na tem uh, področju uh, še uspešnejši. In eh, potrebno razlikovati tudi med prvo fazo, eh, ki poteka leta 2017 in temelji na sporočilo Evropske komisije iz decembra, govori o prvem delu programa, o ideji solidarnosti. Leta 2017 smo eh, izvedli osem različnih programov. Gre za osem različnih programov, eh, ki eh, pa so podobno zasnovani in za vse te programe imamo tudi mlade, ki so pripravljeni opravljati te dejavnosti. Ta program eh, je bil potrjen v različnih nacionalnih organih. Vprašanje eh, je bilo tudi, zakaj se osredotočamo zgolj na mlade in kakšna je definicija eh, mladih gre za mlade med 18 in 30 letom. Na mlade se osredotočamo zaradi tega, ker menimo, da je to generacija, na katero bi se morali osredotočiti. Razmeroma ranljivi so, prizadela jih je ekonomska kriza, nekatere bolj, eh, druge manj. Eh, torej eh, ti mladi morda tudi niso v tolikšni eh, meri vključeni v družbene dejavnosti. Potem pa ste govorili tudi o natančnih načrtih za dejavnosti in izbero dejavnosti. Pripravili smo podroben dokument o tem, kakšne dejavnosti nameravamo organizirati in kako naj bi izgledal format teh dejavnosti. Zakaj samo 12 mesecev in ne dlje, to je bilo naslednje vprašanje. To orodje bi morali obravnavati eh, kot instrument eh, trga delovne sile. Eh, ampak to ni njegov temeljni namen, unija ima za to druge instrumenta in enako velja uh, tudi. Uh, Za uh, druge programe ta enota bi se naj osredotočila predvsem na solidarnost. kar pa zadeva odstotek finančnih sredstev, ki je namenjen uh, zaposlitvi, ta odstotek je precej nižji od uh, odstotka sredstev, ki so uh, namenjena uh, prostovoljstvu, kajti menimo, da je prostovoljstvo najmočnejši izraz solidarnosti. Uh, Zastavljeno je tudi vprašanje v povezavi s finančno stabilnostjo. z tem predlogom zagotavljamo pravno gotovost za tiste, eh, za tiste sredstva, ki so eh, na voljo. Gre za 344 milijonov in za organizacije, ki bodo dejavne na področju solidarnostnih eh, dejavnosti. Hvala tudi, da vzpodbujate regije in mesta, da sodelujejo, da so aktivna. Ravno to želimo doseči, kaj ti eh, želimo spostaviti bazen eh, aktivnih mladih, eh, ki ne bodo le opravljali dejavnosti, ampak eh, bodo eh, tudi pričali o solidarnosti v Evropi. In to bi moralo vplivati na evropsko družbo kot celoto. Mislim, da je to dobra ideja in mislim, da bomo sodelovali tudi z odborom regi na tem področju v prihodnosti. No, upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Najlepša hvala, to je bila zelo podrobna razlaga. Gospa Lidler, želite kaj dodati? Ne. Kolega je pravzaprav. Eh, že vse zelo dobro opisal. Mogoče bi lahko eh, dodala še nekaj. Prihajam iz Generalne direkcije za zaposlovanje in rada bi še enkrat eh, dejala, da zaposlitvena dimenzija Evropske solidarnostne enote ni temeljni temeljni namen te enote. Ne želimo se boriti proti brezposelnosti med mladimi, zato imamo druga orodja, kot recimo uh, jamstvo za mlade. Na drugačne načine se lahko borimo proti brezposelnosti med mladimi, torej potrebno si je zapomniti, da ta delovna mesta ne bodo zadostovala za to, da bi se borili proti brezpaselnosti med mladimi. Je pa eh, to eh, priložnost, da mladi dobijo eh, kakovostne možnosti za sodelovanje v dejavnostih, ki so vezane na solidarnost. In potem je tukaj bilo še vprašanje poceni delovne sile. Ja, to je sicer uh, zelo pomemben vidik tudi za nas. Želimo kakovost na delovna mesta in zaradi tega menimo, da morajo biti vsa pripravništva v skladu z. Uh, okvirom za pripravništva, ki smo ga že pripravili in pripravništva morajo uh, plačati eh, delodajalci. In kar zadeva delovna mesta, ta morajo biti seveda v skladu z nacionalno zakonidajo. Tudi kar zadeva eh, minimalen dohodek. Eh, želimo eh, javne eh, zaposlite v javnih službah, pa tudi uh, v uh, drugih sektorjih. Javne službe bi lahko pomagale tudi eh, pri podpori eh, po zaključku. Eh, pripravništva ali eh, pa pri iskanju novih dejavnosti gre za povezovanje delodajalcev in pa uh, mladih, eh, ki iščejo zaposlitev. To sem torej želela povedati. Gospod Hedman, beseda je vaša, da zaključite. Najlepša hvala. Rad bi uh, odgovoril na nekaj vprašanj, pa tudi, uh, eh, če tudi uh, so predstavniki Evropske komisije že odgovorili na večino vprašanj. Jaz seveda nisem predstavnik uh, Evropske komisije, ravno uh, nasprotno, uh, do določene mere sem kritičen do tega predloga. Eh, ta dokument je bil pripravljen v razmeroma kratkem času in je kakovosten dokument. Eh, torej, dejansko uh, moramo čestitati Evropski komisiji in vsem službam, ki so delali na tem. Poslanec Takula je zastavil vprašanje o prihodnosti, uh, torej po obdobju 2020. Ampak to se pravzaprav ne nanaša na ta dokument. Kaj ti? Uh, tukaj gre za leta 2018, 2019 in 2020. Finančna sredstva prihajajo predvsem iz programa Erasmus+, pa tudi iz Evropskega solidarnostnega sklada, iz mehanizma za civilno zaščito, iz programa LIFE, e, pa tudi iz sklada za eh, razvoj podeželja. Torej se skupaj je zelo natančno opisano do leta 2020. Kaj se bo zgodilo po leto 2020, o tem bomo razpravljali potem. Eh, kaj pa Evropska služba za prostovoljstva? Koliko razumem, bomo eh, prevzeli vse dejavnosti, ki se vežejo na države članice Evropske unije. Potem pa je tukaj še prostovoljstvo v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije. Torej gre tukaj za dopolnjevanje. Gospa Smolkova pa je zastavila vprašanje. v zvezi z podjetništvom, z eh, zaščito, eh, z preprečevanjem naravnih eh, nesreč, gre tudi za kulturo, šport, fizične dejavnosti, socialno pomoč, vse skupaj je precej podrobno opisano. mogoče pa bi morali to področje še nekoliko omejiti. In potem, kot sem že eh, dejal, ta novi instrument ne bi smel postati eh, nadomestilo za eh, zaposlitev. Eh, tukaj je oznaka odličnosti za organizacije, ki naj bi eh, namenjale eh, oziroma ki naj bi ponujale pripravništva. Po mojem mnenju to že samo po sebi predstavlja eh, določeno eh, varovalko. Na ta način želimo preprečiti situacije, ki bi lahko vodile v zlorabo in eh, zagotoviti moramo, da bodo mladi res razvili svoje spretnosti. Kdo lahko sodeluje? Kot je dejal predstavnik komisije, so to osebe stare do 30 let. Potem pa so tukaj eh, tudi eh, mladi v zapostavljenem položaju in to je zelo dober element tega novega instrumenta. Tukaj gre za mlade z težavami pri učenju, za eh, mlade z invalidnostjo, za mlade z zdravstvenimi eh, težavami in vse to je zelo dobro opisano. Torej mislim, da je pristop dober in naj zaključim. Razumem. Argumente, kar zadeva eh, to ravnotežje 80 proti 20 v korist prostovoljstva. Povsem se strinjam z tem, da na, na ta način ne bomo eh, zmanjšali brezpaselnosti v eh, Evropski uniji, ampak jaz sem predlagal, da bi spremenili to razmerje. zaradi tega, ker je pomembno, eh, da vsaj ena oseba eh, najde zaposlitev eh, preko tega programa. To je že dodana vrednost, ampak stabilno delovno mesto presega obseg tega načrta. Najlepša hvala. Hvala lepa za razpravo. Bomo nadaljevali po eh, poletnih počitnicah. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. To pa je mnenje, ki ga je pripravil poročevalec gospod Valkar Siso. Gre pa za gospodarske politike euroobmočja. Beseda je vaša, gospod Siso. Eh, Hvala, gospa predsednica. Zdaj bom ponovil to, kar sem povedal že zjutraj. Torej, hvala, da smo m, mm, lahko preložili obravnavo te točke, kajti ob 12.30 uri sem žal moral oditi do povdan. To mnenje ponovno kaže, da je kohezijska politika zelo pomemben instrument za ustvarjanje delovnih mest da kohezijska politika prispeva k rasti regijam, regij in eh, da je to inštrument, ki spodbuja naložbe. Seveda je vidno dobro opozarjati na te pomembne vidike. Pri gospodarski in socialni koheziji moramo doseči napredek, tako da bi eh, se zmanjšale razlike med evropskimi regijami. To je danes bolj pomembno kot kdajkoli prej, kajti EU je v hudi krizi in vsi to vemo. Jasno je, da je kohezijska politika najpomembnejši instrument, ki ga imamo za spodbujanje konkurenčnosti in solidarnosti. In to nam pomaga zmanjševati razlike, ki so vodile tudi do finančne krize v zadnjih letih. In zato menim, da Eh, so v besedilu ključni vidiki. Naprimer, min, eh, omenjamo, da je potrebno eh, eh, izboljšati komunikacijo kohezijske politike državljanom, razen tega je treba eh, bolj povdarjati tudi urab, urbano razsežnost kohezijske politike. Eh, In razen tega ne smemo pozabiti, da igra pomembno vlogo tudi ruralna razsežnost. Razen tega omenjamo pobude, inovativne pobude eh, eh, in tu gre predvsem tudi za podporo mladim. In na koncu mislim, da je pomembno, da v dokumentu omenjamo, da je treba poenostaviti kohezijsko politiko, to bi potem eh, lahko vodilo do učinkovitejše uporabe sredstev, tako da bi pobude, kot eh, so naprimer boj proti brezposelnosti mladim, eh, bile bolj uspešne mladi, gospe in gospodje. Niso samo prihodnost Evrope, temveč so že sedanjost Evrope. To so tisti, ki morajo biti v. Eh, središču naših ukrepov in dokument tudi kaže, da potrebujemo bolj prožne instrumente v kohezijski politiki. In na koncu povdarjamo, da kohezija eh, prispeva k doseganju trajne pametne rasti, eh, s ciljem vključevanja, ker nihče ne sme zaostati, temveč naj bi bile vključene vse regije. To je, bil tudi, to je cilj, um, ki je v bistvu tudi cilj evroobmočja kot takšnega. To so bile moje pripombe, sedaj pa bom seveda z veliko pozornostjo Eh, prisluhnil vašim pripombam, ki bodo prav gotovo prispevali k nadaljni izboljšavi besedila. Hvala. Sedaj dobijo besedilo, eh, besedo poročevalci eh, v Sinci, začela bo gospa Briso. Hvala, gospa predsednica. Hvala kolegu Ramonu Luizu za ta prvi osnutek. Mislim, da najdemo v tem poročilu veliko zanimivih točk, želim pa udariti nekaj tih točk in potem bomo videli, um, <clears throat> ali bomo v zvezi s tem pripravili tudi predloge sprememb. Ker uh, gre v poročilu za ekonomsko politiko evroobmočja, torej za monetarno unijo, mislim, da se moramo še bolj osredotočiti na specifični pomen kohezijske politike za evroobmočje. E, torej, glede na novi večletni finančni okvir. Evroobmočje e, e, ima to značilnost, da imamo skupno valuto. E, In zato ne sme biti prevelikih razlik eh, znotraj evroobmočja in zato potrebujemo instrumente. In zato lahko kohezijska politika služi temu, da se uredijo ta nihanja med razlikami in da se stabilizira evroobmočje. In ta perspektiva je seveda temeljnega pomena, vendar mora kohezijska politika pokrivati vse regije. In tu govorimo tudi o konkurenčnosti in nekatere regije so doživile hude šoke, um, deloma simetrične, deloma nesimetrične, da bi evroobmoče delovalo. Um, Mu, se moramo vrdi, vrniti um, na uh, konvergenco, da ne bodo razhajanja še večja. Zato uh, Eh, moramo predvideti tudi ustrizni proračun za evroobmočje, da bi spodbudili eh, ekonomsko in socialno konvergenco našega območja. Treba izboljšati konkurenčnost držav članic in stabilnost celotnega območja. In Eh, proračun evropskega območja, evroobmočja, lahko vpliva tudi na zmogljivost držav, da absorbirajo simetrične in nesimetrične šoke v krizah. Kaj ti to, kar se je pokazalo, koezijska politika sama tega ne more storiti. In ne moremo mm, na koezijski politiki eh, naprtiti izhod iz krize. Koezijska politika mora eh, poskrbiti predvsem za boljšo konkurenčnost regij med, eh, med sabo. Zato ima mikroekonomski cilj. Gre za konkurenčnost podjetij, za izboljšanje um, trga delovne sile z um, uporabo socialnega sklada in tako naprej. To je eh, mikropolitika, ki vpliva na posamezne sektorje. Ko pa gre za eksterne šoke v velikih krizah, E, to pa je nekaj tipično makroekonomskega in zato moramo reči, da smo mnenja, da lahko kohezijska politika stori e, določene zadeve znotraj in zunaj evroobmočja. Vendar proračun evroobmočja bi zmogel več. E, to bi prepričilo preveliko razlike med državami članicami in tudi med regijami. Hvala. No, rekli nam boste potem. E, kakšni so roki za predložitev, vlogo, eh, za predložitev predlogov sprememb in veselimo se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Gospa Tomažič, prosim. Hvala, gospa predsednica. Sredstva kohezijske politike prispevajo k rasti in konvergenci, če se jih kvalitetno usmeri v kakovostne projekte, ki vodijo v rast in v večjo konkurenčnost. Vendar Dediščina krize, tudi visoka stopnja zadolženosti v gospodarstvu, so ovira za rast in to predstavlja tudi potencijalna tveganja. Določene javne politike so odvisne od pravilne koordinacije um, v upravi pri mehanizmi, od mehanizmih strateškega načrtovanja, sposobnosti domačih institucij za sofinanciranje projekta in predvsem tudi od sposobnosti lokalne in regionalne samouprave pri ustvarjanju pogojev za gospodarski razvoj. Pogoj za uspešno gospodarsko politiko je na vsak način nacionalna politika usklajena s cili EU in fokusiranje na tiste projekte, ki služijo razvoju nacionalne ekonomije. Finančna sredstva je treba usmeriti v manj razvite regije in eh, jih ni treba enakomirno razdeliti na vse regije. Na vsak način pa je treba zagotoviti makroekonomsko stabilnost držav in to mora voditi tudi do eh, tega, da bi pritegnili naložbe na tudi od zunaj za nacionalne projekte in to bi vodilo predvsem tudi v izboljšanje na področju trga dela in zaposlovanja. Gospa Norika Nikolajo iz skupina Alde je poročeval ko v senci, vendar je žal, danes žales, žalo, na žalost ni, prosila me je, da predstavim njeno mnenje. Najprej pravi, da podpira stališče poročevalca in da se zahvaljuje za dobro opravljeno delo in želi, podati naslednje pripombe. Prva se nanaša na to, da glavno poročilo ne pokriva vseh držav članic Evropske unije, temveč samo članice evroobmočja. V makrofinančnem pristopku, pristopu ekonom, makroekonomske politike pokriva vse države članice, naprimer Maastrichtska pogodba, proračunski primankljaj in tako naprej. Um, tu gre za specifične politike evroobmočja, ki morajo biti v skladu z splošnimi načeli, načeli Evropske unije. Kar zadeva kohezijo, se moramo lotiti vprašanja, kakšno vlogo igra regionalna razvojna politika za evroobmočje. Žal so določeni glasovi, ki menijo, da naj bi zmanjšali samo razvojne razlike med starimi državami in novimi državami članicami. Moj odgovor, tako pravi, je, da je kohezijska politika tudi dobro orodje za države članice evroobmočja in da je to treba ohraniti za vse. Kljub temu lahko sprejmemo prožnost in poenostavitev evropskih skladov. To so torej pripombe gospi Nikolaj, ki je poročevalka v Sinci. Sedaj pa nadaljujemo z gospo Martino Michels, ki je naslednja poročevalka v Sinci. Prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala tudi poročevalcu. Menimo, da je poročilo usmireno v pravo smer, pametno zastavljeno, predvsem zato, ker postavlja v pravo luč kohezijsko politiko in ker si prizadeva za uravnotežen razvoj Evropske unije kot celote. Po našem mnenju so potrebne določene dopolnitve. Vsi se strinjamo, da kohezijska politika lahko ublaži socialne eh, posledice kriz, ima pa tudi določene meje ne more odpraviti napak v gospodarski politiki na ravni EU in na ravni držav članic. Zato je treba spremeniti ekonomsko politiko, eh, moramo se oddaljiti od varčevanja in v Mm, do prestrukturiranja dolgov države, ki dosegajo presiške, morajo drugače uporabiti te presiške, potem gre tudi za strukturne sklade in druge instrumente za, za podpore. E, kohezijska politika, po kohezijsko politiko je treba redno tudi prilagajati realnim problemom in izzivom. Vendar se ne moremo pričakovati od kohezijske politike, da bi brez dodatnih sredstev prevzemala vedno več dodatnih nalog. Tudi v tej, tem mnenju moramo nujno še enkrat povdariti to, kar je odborih storil že večkrat in sicer sinergije med instrumenti podpor so lahko pomembne, ne sme pa priti do prehuda z kohezijske politike v smislu eh, člena 174 tjak na lužbeni politiki, investicijski politiki, ki temelji na zasebnih investicijah, ki prinašajo dobiček. In še zadnja, tesnejša povezava z evropskim semestrom in priporočili za posamezne države. posamezne države. To moja skupina na vsak način zavrača, kajti letni ritem priporočil za posamezne države je v nasprotju z dolgoročnimi in srednjeročnimi eh, načrtovanji v okviru kohezijskih politik, predstavniki Rigi so to vedno spet eh, zatrdili. Razen tega imamo tu več proporočil, kot je naprimer zvišanje upokojitvene starosti ali liberalizacija na številnih področjih v nasprotju z eh, storitvami eh, splošnega pomena, kar pa je spet cilj kohezijske politike. Na pobudo članov Rigi smo od, eh, zavrnili makroekonomsko pogojevanje, eh, ki je tudi del um, predpisov zvezi z gospodarskim usklajevanjem. Gospod Škrlec, beseda je vaša. Hvala, predsednica, kolegice in kolegi, pozdravljamo to poročilo. um, dali bomo tudi svoje pripombe na to mnenje. Ko eh, go omenjamo rast v tem mnenju, bi žel, želili videti tu tudi trajnost, trajnostno rast torej, da se povdari trajnost. To je zelo enostavno to dodati in s tem se že izboljša sporočilo pozdravljamo ukrepe v sedanjem programskem obdobju, da bi kohezijsko politiko uskladili strategijo za pametno in trajnostno rast. Potem gre za evropski semester in za izvajanje strukturnih skladov. Tu vidimo, da so roki različni, pa tudi cilji niso isti. E, želimo si Um, da bi premagali strukturne razlike med regijami EU. Naslednja naša pripomba je, da smo proti makroekonomskemu pogojevanju. Um, to negativno vpliva na državljane, na lokalne oblasti in na MSP-je, ki pa so glavni um, um, uh, uh, torej tisti, ki imajo največ od kohezijske politike. Uh, um, razen tega e, priporočila za posamezne države ni možno izpolniti brez aktivne vloge lokalnih in regionalnih oblasti. Zato pozivamo komisijo in držav članic, da predvidijo postopek za vključitev e, regionalnih in lokalnih oblasti v evropski semester. Pomembno je, da poudarimo vlogo držav. Um, tudi mest in regij pri investicijah v ukrepe za blažitev um, podnebnih sprememb. Kot zeleni si želimo zelenitev evropskega semestra, da bi trajnost eh, bila bolj vključena v gospodarski razvoj. Razen tega, je odpravljanje neenakosti, boj proti revščini, eh, ključno gonilo kohezije. Evropski socialni sklad je treba povečati um, in da je treba sredstva namensko uporabiti za odpravo revščine. ko gre za sinergijo med skladi, moramo vzpostaviti nove sinergije, ne samo med obzorjem 2020 in drugimi programi, temveč tudi inštrument za povezovanje Evrope Erasmus Plus in Life in Evropski sklad za strateške investicije mora eh, biti komplementarn EFSI, pa ne more uh, nekako nadomestiti vseh uh, skladov in programov, ki jih že imamo. In kar je razen tega pomembno, horizontalna načela, eh, partnersko, torej partnerstvo, potem tudi um, ocenjevanje uspešnosti to vse se mora izboljšati v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo kaj povedati? Gospa Maletič, prosim. Hvala, gospa predsednica. Želim se zahvaliti vsem kolegom za eh, predstavitve, eh, predvsem tudi mm, avtorju mnenja. Ta razprava o ekonomski politiki poteka tudi v odboru Ekon. In to, kar želim tu povdariti, je, da je težko ločiti ekonomsko politiko za evroobmočje in države, ki niso članice evroobmočja. Kaj ti pravilna ekonomska mešanica je enaka za vse države to eh, so investicije, strukturne reforme, fiskalna konsolidacija. Razen tega gre tudi za raziskave in razvoj inovacije, um, za um, izobraževanje vse, o čemer govorimo, gre za um, uh, krepitev notranjega trga, bančno unijo, digitalni enotni trg, prometni sektor, energetska unija in tako naprej. In tako In tu igra kohezijska politika pomembno vlogo, kajti to je horizontalna stvar um, in se nanaša na vse, kar sem naštela. Torej prava ekonomska mešanica, ki jo potrebujejo vse države članice, zato da bi spodbudile rast, eh, razvoj in eh, ustvarjanje delovnih mest, kar je naš cilj. In mislim, da moramo kot odbor poudariti, da je stabilna in močna evroobmočja ob, eh, eh, območje pogoj za močno Evropo, Evropsko unijo. Ne moremo pa imeti eh, močnega evroobmočja, če niso vse države članice in regije močne. In zato eh, moramo krepiti vse regije, tako da se odpravijo razlike in da moramo zelo glasno poudariti, da kohezijska politika podpira pravo ekonomsko mešanico povsod po Evropi. In seveda pri kohezijski politiki ne gre samo za investicijsko politiko, temveč za razvojno politiko za celo Evropo. Hvala, gospod Van Nistelrooy. Zelo nakratko povsem, kar smo že slišali uh, samo nekaj pripomb. Menim, da če si ogledamo oceno eh, zadnjega obdobja, tri četrtine priporočil za posamezne države se nanašajo na regije in mesta. Torej, če govorimo o krepitvi evroobmočja, Ehm, potem moramo povdariti tudi na to povezavo. Povdariti to povezavo. Ne vem, eh, kakšen dokument obravnava odbor za, eh, za gospodarske zadeve in kam, v katero smer se tam stvari razvijajo. Potem naslednje vprašanje, proračun evroobmočja, kar je tudi ključno, ampak ne smemo vseh stvari mešati. Uh, tako da vzameš del kohezije in to s tem spodbujaš rast v evroobmočju. Torej, tudi mi teh stvari ne smemo mešati. Kohezijska politika je politika za vse regije, tako kot je zastavljena sedaj. Kohezija je cilj Evropske unije, ne program ali instrument ne moreš nečesa izuzeti in reči, nekaj bomo storili v evroobmočju in zato bomo po drugi strani storili manj za kohezijo. Tega nikoli ne smemo mešati in mora nam biti zelo jasno, kaj to pomeni in kar je zanimivo. Lahko eh, govorimo o eksternalijah. Naložbe v Bolgariji takoj prinašajo dobiček tudi za druge države. E, torej, moramo si ogledati dokument, ki je bil predstavljen v svetu. Iz e, višegrajske države so se s tem ukvarjali, sedaj je e, uradni dokument o teh eksternalijah in vidimo, da e, to pozitivno prispevah koheziji. Kot rečeno, osnova je zelo dobra. Med forumom za kohezijo smo pozorno prisluhnili Moskovisiju in rekel je, euroobmočje je cela Evropa. Moramo biti tako privlačni, da se nam bodo hoteli vsi pridružiti. To je zaenkrat za naslednje leta sicer teorija ampak moramo ostati povezani enotni in kohezija je nek ločen cilj. In proračun je prav tako zelo pomemben in mogoče bi bilo dobro, če bi imeli tudi dokument eh, odbora za ekonomske zadeve, kajti ne vem, v katero smer eh, gre razprava tam in to bi bilo pomembno tudi za naše nadaljne delo. Zato bi želel vedeti, kakšni so načrti, kakšna je časovnica v odboru za gospodarske zadeve. Sedaj pa bomo nadaljevali s pripombami Evropske komisije. Želim se odzvati na to, kar je povedal gospod Van Nistelrooy. Imamo osnutek poročila ki mi je žal, če niste dobili tega poročila, ampak to poročilo je bilo po moje razdeljeno. Sedaj pa vabim predstavnika Evropske komisije, da spregovori predstavnico. Hvala, gospa predsednica, gospod in gospodje. Komisija pozdravlja dilo tiko odbora in čestita poročevalcu in poročevalcem sinci k timu mnenju. Kot viste, je pogled komisije na ekonomsko politiko euroobmočja um, vseboban v dokumentu o premisleku, ki je bil objavljen 31. maja 2017 glede nadaljnega ekonomskega razvoja in koraki, ki se tam predlagajo, Eh, naj bi odpravili socialne razlike med državami članicami in v državah članicah. In nekaj korakov se predlaga, naprimer nabor ukrepov za konvergenco, potem makroekonomska stabilnost, eh, krepitev koordinacije ekonomskih politik med državami članicami in komisija eh, pripisuje veliko, po, eh, velik pomen spodbujanju nadaljnih naložb. Tu je pomembno predvsem EFSI. Predlogi v tem so v, trenutno v trialogu in to naj vodi do zagona naložb in razen tega je treba zagotoviti komplementarnost z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. Najlepša hvala za vaše delo. Na tem dosjaju hvala. Gospod eh, poročevalec, beseda je vaša in prosim vas, da zaključite današnjo razpravo. Najlepša hvala. Gospa predsednica. Eh, ko, eh, ob koncu uvoda sem vam rekel, da upam, da uh, bodo vaši prispevki vodili eh, k temu, da bo to mnenje obogateno, obogateno. In nisem se zmotil, kajte vse, kar ste povedali, prav, bo prav gotovo prispevalo k izboljšanju prvotnega besedila, ki sem vam ga predložil. In zato mislim, da smo dosegli cilj. Vendar pri vsem, kar ste rekli, je tudi nek skupni imenovalec. E, dovolite, da to na hitro strnem. Takole bi rekel, kohezija, kohezijo lahko enačimo z enakostjo in kohezija mora prispevati k temu, da se odpravijo neenakosti. To pomeni, da če naj bi imeli jasno politiko, ki se zavezuje ko, ko, koheziji, to pomeni, da moramo storiti vse, da se borimo proti revščini in uspeh bomo videli prej ali slej. In eh, posledica bo močna regija, ki bo temeljila, močna Evropa, ki bo temeljila na močnih regijah. Zato je neobhodno potrebno, da evroobmočje gradi na različnih instrumentih, ki eh, odpravljajo te razlike, ki blažijo nihanja, ki obstajajo med različnimi regijami in včasih nekatere regije še posebej trpijo zaradi posledic krize in to vpliva na njihovo konkurenčnost. Vse to bo prav gotovo še vključeno v besedilo, ki sem vam ga že predložil. Pomembno je, da je proračun uravnotežen in seveda je tudi pomembno, da se s tem eh, veča konkurenčnost ne samo regij, temveč tudi držav članic. In razen tega eh, naj bi to mnenje upoštevalo vidike, kot so na primer odprava napak pri gospodarskih strukturah v državah članicah. In to. No, tu gre za mnenje, ki ga bo odbor za razvoj potem tudi sprejel. Ampak mi eh, si nismo izbrali naslova za to mnenje, temveč eh, eh, ta naslov je izbral odbor za gospodarske in monetarne zadeve. Mi smo v bistvu samo pripravili to mnenje, ne moremo pa spremeniti naslova. Sicer pa se strinjam tem, s tem, kar je bilo rečeno, na temo konkurenčnost, da tega ne smemo reducirati na konkurenčnost, temveč da je treba tu dodati še pridevnik trajnostna. To je na vsak način pomembno eh, za gospodarsko območje, za evro območje. Vsi ukrepi, ki se sprejimajo, eh, naj bi bili razširjeni tudi na nečlanice evro območja. In tako kot je gospod Nistelroj povedal, je pomembna enota, to se mora zrcaliti v proračunu. Torej, kohezijska politika mora biti zasnovana za vse regije, za celotno Evropsko unijo. E, kohezija ni člen v neki verigi ali program, temveč kohezija je cilj. Ali tako kot je rekel gospod Nistelrooy, to je nek cilj zase. In eh, to je naprimer tudi proračun EU. Proračun moramo razumeti iz vidika enote, enotnosti. To ni program, to je cilj. To je cilj, ki eh, sam po sebi. In zato še enkrat najlepša hvala vsem, ki so prispevali svoje ideje in um, ki s tem izboljšujejo to mnenje. Hvala. Gospod poročevalec, zadnje, kar moram povedati, je, da vas opozorim na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb eh, za to mnenje 12. Eh, ura v sredo 19. julija. Um, glasovali naj bi 7. septembra v odboru o tem mnenju, torej 19 juli ob 12. v sredo je rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala. S tem smo končali današnjo sejo eh, oziroma javni del te seje in tisti, ki ne bodo sodelovali na sestanku koordinatorjev, eh, prosim, da zapustite dvorano, nadaljevali bomo s sestankom koordinatorjev.